good morning. Please use for your. Dobro jutro. Uporabite slušalke, prosim, govoril bom špansko. Bueno, pues eh, empezamos. Repito, buenos días. A... Dobro jutro vsem skupaj. Začeli bomo z poročilom strategija Evropske unije do Irana po jedrskem sporazumu. Naš poročevalec je Richard Howitt. Eh, imamo 475 eh, predlogov sprememb in 26 kompromisov. Smo, o 26 kompromisih smo se uspeli dogovoriti. Gospod Howitt, izvolite. Um, Hvala lepa. V moje predstavitvi se bom osredotočil na predstavitev kompromisnih predlogov sprememb, o katerih smo se dogovorili ta teden. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci. Eh, to poročilo je zelo pomembno poročilo, eh, emocionalno poročilo in tudi pogajanja so bila precej zapletena. Članom odbora bom ponovil to, kar smo rekli ob eh, prvi izmenjavi mnen. Prvič, to ni nujna resolucija oziroma resolucija o primerih kršitev človekovih pravic. To ni poročilo o Iranu. Uh, vsak misli, da je to poročilo o Iranu, ampak ne, ne gre za to, ne gre za poročilo o tem, kar, kaj se dogaja v Iranu. Gre za to, da želimo uh, ponovno spostaviti in pa obnoviti odnose med Evropsko unijo in uh, Iranom, sedaj, ko je bil sprejet um, jedrski sporazum. Uh, tako da vas prosim, da v tem duhu obravnavate predloge sprememb. Uh, Poročilo mora biti konstruktivno, z njim želimo doseči naš cilj in sicer želimo Iran ponovno vključiti v mednarodno skupnost. To seveda pomeni, da bo moral Iran tudi spoštovati vsa, mm, vse mednarodne konvencije, eh, vrednote, pravila, sporazume. No, ampak tukaj gre predvsem za poročilo o jedrskem sporazumu. Eh, že pri prvi izmenjavi stališče ste pokazali široko podporo za moje poročilo, ampak eh, spet pri drugih delih poročila pa so nekateri mislili, da ravnovesje ni dobro. Takrat sem vam prisluhnil in v kompromisnih predlogih sprememb sem upal, da se uspel odzvati na vse vaše pomisleke in skrbi. Eh, ne bom eh, govoril o vseh predlogih sprememb, Ponekod smo bolj povdarili vlogo visoke predstavnice, ki predseduje komisiji za izvajanje jaderskega sporazuma in eh, prav tako smo eh, izrazili podporo projektni skupini v Evropski službi za zunanje delovanje. Eh, potem govorimo tudi o možnosti odprtja delegacije v Teheranu. Želim vam poudariti, da bom jasno tukaj poudaril pristojnosti komisije. Zakaj? Zato, ker v Teheranu še vedno ne razumejo popolnoma vloge evropskih institucij in vloge držav članic. Ko sem bil eh, v Teheranu, sem skušal poudariti, da je odprtje delegacije nekaj pomembnega. Ne gre samo za bruseljsko odločitev in za proračunsko odločitev, to je tudi odločitev, ki jo mora sprejeti v Tehranu. Kompromis sedem. Tukaj gre za vprašanje svobodnega trga, preglednosti, boja proti korupciji. To je seveda za nas vse zelo pomembno. In tukaj nismo želeli jim pridigati. Na takšen način ne bomo dosegli svojega cilja. Želimo priznati, da je Iran sprejel celo vrsto zavez, da ima akcijski načrt, da imamo tudi. Um, projektno skupino za finančno ukrepanje in uh, vem, da vas eh, veliko skrbi, ko gre za svobodni trg, ko gre za korupcijo. Na to smo Iran opozorili na spremljiv način in na to bom če naprej opozarjal tudi v Teheranu. Pa še nekaj tudi je tukaj problematičnega in to so podarili tudi kolegi iz odbora INTA. Gre za um, ekstrateritorijalne sankcije strani ZDA. Eh, to nas vse skrbi. Eh, no, naš, eh, naši komisarji se pogajajo za ZDA tudi o tem. Seveda je, je to stvar Združenih držav Amerike. Vemo, da tudi v teh rano obstaja veliko protiameriških eh, občutkov, ampak mi želimo sodelovati z iranskimi podjetji, zato smo tukaj izbrali besedilo, ki je spremljivo za vse, zlasti v desetem kompromisu. Um, skratka, želimo podpreti možnost sodelovanja z iranskimi podjetji, um, recimo v primeru Airbusa, tukaj gre za specifično omembo in to bo prav gotovo spodbudilo tudi druge poslovne dogovore. Potem uh, eh, 11 in 12, uh, eh, tukaj gre za okolje, za energijo. Jasno sem povedal, da želimo sodelovanje na področju energije, to je velika priložnost tako za nas, kakor tudi za Iran, ampak želimo tudi. Um, pri tem uveljavljati naše ukrepe na področju boja proti podnebnim spremembam. V Iranu sem imel dobro srečanje z civilnimi organizacijami, ki uh, se zauzemajo za čisto okolje. Mislim, da lahko uh, dobro sodelujemo za civilno družbo, ki je, ko gre za, za okolje varstvo. Eh, potem omenjamo tudi eh, Turčijo in nekatere druge sosedne države. Tudi tukaj eh, je naša obeseditev zelo previdna, govorimo o možnosti dialoga. V kompromisu 14. Tukaj gre za specifične predloge v zvezi z obzorjem za leto 2020, gre za tehnično uh, pomoč za določene projekte, ki jih želimo podpreti, uh, gre za možnost uh, študentskih izmenjav in za druge um, univerzitetne projekte. Sam sem tudi obiskal univerzo v Teheranu. Potem področje človekovih pravic. Kot sem povdaril, to ni resolucija o primerih kršitev človekovih pravic, ampak tukaj zelo jasno zahtevamo um, znižanje števila usmrtitev zaradi prekrškov povezanih z drogami in pa odpravo usmrtitev mladostnikov. Eh, dobro, seveda so tukaj še druge zadeve, svoboda izražanja in tako naprej. Gre za dolg seznam, ampak gre predvsem za to, da želimo dosreči napredek na področju smrtne kazni. Eh, kolegi menijo, da je tukaj obeseditev dovolj jasna, v predlogu spremembe o smrtni kazni je jasno zapisano, da si želimo, da bi bila smrtna kazen v, v celoti odpravljena. Pozivamo k zmanjšanju uporabe smrtne kazni in pa njeni končni odpravi. Potem, kar se tiče Irana in Saudove Arabije, eh, o tem govorimo v kompromisu 16 pozivamo vse, obe državi naj se vzdržita um, agresivne retorike in da naj izboljšata svoje regionalno sodelovanje. Tukaj gre za zelo previdno obeseditev. Uh, uh, ampak ne govorimo samo o Iranu, tako da upam, da je to kompromis, ki ga bodo kolegi podprli. Jasno je, da je namenjen tudi Iranu. potem eh, kompromisi v zvezi z volitvami in pa drugimi demokratičnim demokratičnimi razvoji v Iranu. Kolegi so tukaj želeli pomembne spremembe. Ehm, mislim, da smo se uspeli dogovoriti o pomembni spremembi v besedilu. Želimo razširitev prostora za politični pluralizem, pozivamo Iran naj omogoča svobodne in pravične volitve. In ehm, na srečanju poročevalcev v Senci smo o tem dolgo razpravljali. Upam, da je to sedaj kompromis, ki je spremljiv za vse v 22. kompromisu. Eh, govorimo, da podpiramo posebne mehanizme Združenih narodov, tako da je tudi to sedaj zapisano v besedilu. Upam, da boste to vsi podprli. Podobno velja za svobodo veroizpovedi, eh, spoštovanje pravic eh, manjšin. v kompromisu 24 najdete obeseditev o tem. Potem eh, enakost med spoloma, pravice žensk, pravice istospolno usmerjenih, to je izredno občutljiva zadeva. Irancem bi bilo ljubše, da tega sploh ne bi zapisali v poročilo, ampak jaz sem vseeno v 25. kompromisu nekaj napisal tudi o tem. Um, seveda me zanima mnenje kolegov o tem. Res upam, da bomo ostali pri filozofiji tega poročila. Na sestankih političnih skupin morate razumeti, da je, oziroma pojasniti kolegom, da je filozofija poročila ne to, da vključimo vse, kar se tiče Irana, ampak da želimo takšno poročilo, ki nam bo omogočilo določen vpliv v Teheranu, da bomo lahko izpolnjevali naše zunanje politične cilje in uh, um, pri tem nas podpira tudi visoka predstavnica Frederika Mogherini. Hvala lepa, gospod Howitt, za vaše delo, za predstavitev poročila. Tako, sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci, najprej gospod Adaktusom. Uh, Hvala, gospod predsedujoči, kolegi. Z velikim veseljem sem sodeloval pri pripravi osnutka resolucije. V izvornem besedilu je 2500 besed. Omenjene so človekove pravice in to trikrat. Kršitve človekovih pravic so kritizirane. Uh, in uh, Niti nismo zapisali, da obsojamo tak eh, diktatorski režim zaradi kršitev človekovih pravic. In to ni v skladu z eh, poročili, ki poroča o alarmantni situaciji človekovih pravic v Iranu. Poročilo Amnesty International govori o tem, da so razmere na področju človekovih pravic v Iranu vse slabše, da ni nobene izboljšave na vidiku Vsi vemo, da iransko diktatorstvo preganja lasne ljudi in pri tem krši temeljne svoboščine in pa človekove pravice. Ta režim je eden izmed eh, glavnih eh, podpornikov militantnih skupin, kot so Hezbola in pa Hamas. Eh, Iran skuša uveljaviti svojo regionalno moč. Eh, istočasno vodi vojno preko namestnikov. V državah, kot so Sirija, Irak in Jemen, je iranski režim kriv za človeško trpljenje in pa za izgubo na tisoče nedolžnih življenj. In nič od tega, kolegi, ni omenjeno tukaj v poročilu. Če podpis jedrskega sporazuma pomeni, da je sedaj uh, naš uh, zanesljivi partner, potem moramo biti previdni. Nedavni članek v Ekonomistu je govoril o velikih pomislekih v Islamski republiki. Zapisali so tisti, ki so upali, da bo podpis jedrskega sporazuma z Iranom okrepil reformistične sile v državi in da bo omejil religiozni konzervatizem, mora zdaj ponovno razmisliti o teh pričakovanjih. Seveda v Iranu obstaja tudi nekaj, no, seveda je v besedilu tudi nekaj pozitivnih sprememb, ampak to ni dovolj. Skupaj s kolegi sem uvrstil, sem eh, uložil celo vrsto predlogov sprememb, ki povdarjajo pomen tega, da človekove pravice zastavimo v srčiko naših odnosov z Iranom. In na koncu bi dodal še to. Iranci si zaslužijo in potrebujejo našo podporo v njihovem boju za svobodo, demokracijo in pa človekove pravice. Hvala lepa. No, tukaj sedaj razpravljamo o predlogih sprememb. Ehm, zato prosim, bodite kratki, to ni zadnja razprava. Moram reči, da smo po razpravah poročevalcev v senci dosegli veliko spremembo pri kompromisnih predlogih sprememb. Uh, tako da smo upoštevali številne vaše pomisleke in skrbi. Tudi ko gre za smrtno kazen in druga vprašanja človekovih pravic. Moje mnenje, sem poročevalec v senci skupine ILS in mislim, da gre v poročilo v pravo smer. Gospod Tenok. Um, I wouldn't disagree with a single word of what's been said. Strinjam se z vsem, kar je bilo izrečeno o zastrašujočem stanju človekovih pravic v Iranu. Jaz sem bil vedno kritičen do iranskega režima. Že 17 let sem kritičen, odkar sem tukaj v parlamentu. In eh, res je, da je prišlo do manjših, eh, včasih kozmetičnih izboljšav na področju človekovih pravic zato da bi mogoče utišali mednarodne kritike, da bi Iran nekako bolj uskladili za svojimi mednarodnimi zavezami. Um, Iran je podpisnik številnih uh, mednarodnih konvencij, čeprav imajo tukaj velike zadržke, pravijo, da te konvencije ne veljajo, če niso v skladu z. Um, za šeriatskim pravom Islamske republike. Uh, Eh, no, ampak dosegli smo, dos, dosegli smo moratori na kamenjanje žensk, ki so obdolžene prešuštništva, čeprav mislim, da je ta moratorij, da je status tega moratorija trenutno nejasen. Amnesty International so zabeležili celo vrsto zdrsujočih uh, Eh, dejanj, eh, eh, od zanikanja zdravstvene oskrbe, potem prihaja tudi do, usmrčeva, do usmrtitev mladih, do smrtnih kazen zaradi prekrško povezanih z drogami, potem kaznujejo tudi prešušništvo in pa istospolno usmerjenost. Ampak vseeno razumem, uh, gospoda Hawita. Ehm, včasih pač moraš eh, skleniti mir tudi za svojimi sovražniki, če želi doseči napredek. No, eh, verjetno bo tudi mm, Velika Britanija po Brexitu eh, skušala izboljšati odnose z Iranom, pravkar smo odprli mm, naše predstavništvo v v Teheranu. No, po podpisu tega sporazuma bo bomo verjetno lahko bolj vplivali na iranski režim. Um, skupina EKR zato v glavnem podpira poročilo, podpiramo tudi kompromise. Eh, dolge ure sem se pogajal z Richardom in eh, njegovo ekipo, določene stvari so spremenili, včasih se nam je zdelo, da naš to ni dovolj kritičen do Irana, tako da smo poročilo nekoliko zaostrili. Uh, Um, no, nasplošno pa mislim, da mora biti strategija do Irana ta, da jo zaznamuje upanje, upanje za boljše razumevanje, za dialog o, človeški, o človekovih pravicah, za ustrezno izvajanje jedrskega sporazuma in upam, da Iran več ne bo spodbujal ali podpiral terorističnih skupin, kot so Hamas in Hezbollah. To možnost jim moramo dati, kajti odkrito povedano, alternativa ni posebno privlačna. Kaj pa lahko drugega naredimo? Eh, veliko je bilo tudi eh, sporov okrog jedrskega sporazuma. Jaz sem eh, prijatelj Izraela, razumem njihovo stališče, ampak alternative preprosto ni bilo in edina možnost, da smo pripričali Iranu, da postane jedrska sila, je bila to, da smo podpisali sporazum. Sedaj moramo ohraniti diplomatski pritisk, spom, eh, tudi uh, razpravljati o ponovni uvedbi sankcij, če Iran ne bo spoštoval svojih zavez. Prizadevati se moramo za več dialoga, za več stikov, uh, za več uh, investicij iz uh, Zahoda in uh, upam, da bodo ne na zadnji ranci tisti, ki bodo dosegli nekaj boljšega za to državo. Hvala. Predlagam, da prisluhnemo poročevalcu v senci, potem, gospodu, potem gospe Lohbiler in da potem uh, pustimo razpravo o konkretnih kompromisih za nek kasnejši trenutek. Pridružila se nam je namreč avstralska delegacija. Se vsi strinjate s tem postopkom? Gospa Sakurara. Kaj ste rekli, predvsem? Hvala lepa. Gospod predsednik, eh, gospod Hawit, vsi vemo, da je Iran zelo pomembna država za celotni bližnji vzhod, eh, tako iz političnega, kakor tudi gospodarskega vidika. Eh, ko gre za odnose z Iranom, smo preživljali težke čase, ampak sedaj smo vseeno uspeli začeti resen, konstruktiven dialog, ponovno želimo spostaviti zaupanje, skušamo um, spoštovati naše skupne interese, tako da bo tako prebivalstvo Irana, kakor tudi Evropska unija imela koristi od tega. Uh, Richardu Howidu se zahvaljujem za uravnoteženo poročilo, hvala tudi za predloge sprememb in za kompromise. Predlagam, uh, da kompromise usmerimo v zahtevo po dialogu na različnih ravneh in da Poudarjamo predvsem tiste sektorje, kjer so bili doseženi uspehi. Vseeno pa želim opozoriti na to, da bi morali v kompromisih kaj še bolj jasno ubesediti. Nekatere točke so bile izključene. Želimo si, da bi bolj eh, poudarili razmere eh, človekovih pravic. Eh, zahtevati moramo določena jamstva in tudi pravico do pravičnega sojanja. No, parlament je že večkrat opozoril na ulogo Združenih narodov. Eh, iranska vlada mora spoštovati vlogo Združenih narodov in tudi sodelovati z njimi, omogočiti jim mora neomen dostop v državo in v tem smislu bomo vložili nekaj predlogov sprememb. Upam, da bo parlament pri glasovanju pozoren na to, da bodo ti predloge sprememb vključeni v poročilo. Eto. Hvala lepa. Gospod Buhner je naš poročevalec v senci, ampak danes ga ni tukaj. Eh, no, bi pa želel sporočiti, da poročilo podpiramo, poročilo je zelo dobro. Prosili pa bi, da bi o predlogi spremem 362 in 438 glasovali po delih. Eh. Hvala. Torej, če si ogledate, koliko predlogov sprememb smo vključili v poročilo, eh, zato da bi dosegli ravnovesje, potem eh, morate tudi znotraj svojih skupin razmisliti o tem, ali želite ustrajati pri vsaki posamezni malenkosti. Mislim, da bi morali skušati ohraniti to ravnovesje če nam bo uspelo uh, spoštovati vse določbe iz tega jedrskega dogovora, bo to že samo po sebi prispevalo k spoštovanju človekovih pravic. Na to ne smete pozabiti. Uh, tukaj skratka moramo biti razumni in mislim, da smo na dobri poti. Gospod poročevalec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 njegova stališča. Eh, razumem, če ne boste mogli podpreti kompromisov, ker to ni v skladu z vašimi načeli. Ampak vseeno, želim podariti, da sem podpredsednik pod odbora za človekove pravice, da sem koordinator za mojo skupino v tem odboru, da sem avtor številnih Eh, resolucijo o primerih kršitev človekov pri tem parlamentu. Sestal sem se za Amnesty International skupaj z gospodom Tenokom in uh, moram vam zagotoviti, da sem jim zelo pozorno prisluhnil. Prisluhnil sem vsem uh, organizacijam človekovih pravic. Jaz uh, skušam izboljšati situacijo v Iranu na ta način, da povem stvari tako, da smo lahko vplivni. Uh, dobro, lahko imamo poročilo, s katerim bomo izpadli. Uh, mi uh, super in uh, bomo samo kritizirali Iran, pa to ne bo privedlo do sprememb. Lahko pa imamo takšno poročilo, uh, ki je bolj blago, ampak bo vseeno prineslo več sprememb. Vsekakor pa si ne pustimo od nikogar v tem parlamentu očitati, da je. Mm, da se sam ne zauzemam za človekove pravice. Hvala lepa. Pripričan sem, oziroma moj občutek je takšen, da nam bo tukaj uspelo doseči nek konstruktiven dogovor. Sedaj pa pozdravljam gospod Bishop. ministrico za zunanje zadeve Avstralije in pa kolega Stevena Čoba, ki je minister za trgovino, turizem in naložbe. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Imate prevod? Dobro je, da imamo to sodelovanje. Ja, zunanjo politiko sedaj vodijo ženske, tako v Evropski uniji, kakor tudi v Avstraliji in s tem bomo v zunanjo politiko vnesli tudi določeno mero nežnosti in razumevanja. Upam vsaj. No, naši odnosi so zelo pomembni. Upam, da boste kmalu se dogovorili o sporazumu, o okvirnem sporazumu, eh, ki smo ga uh, dokončali leta 2015. Upam, da bo ta sporazum še letos podpisan. Mi smo, prepri, mi smo pripravljeni hitro ratificirati sporazum, zato da bo lahko stopil v veljavo. Dobro je tudi to, da se sedaj pogajamo o bilateralnem trgovinskem sporazumu. In uh, dobro je, da napredujejo tudi naši bilateralni trgovinski odnosi. Bilateralno sodelovanje obstaja tudi na področju boja proti terorizmu, varnosti, migracije, uh, azil, človekove pravice in posod sodelovanje poteka dobro. Seveda pa nas skrbi grožnja ISIS-a v, v, v južno-shodni Aziji. Eh, to namreč ni tako oddaljeno od pacifiške regije. Vem, da ima Avstralija tam gospodarske interese, zato je ta grožnja ISIS-a v tem delu sveta pomembna za Avstralijo in to je pomembno tudi za našo stabilnost. In enako velja tudi za vprašanja južno-vzhodnih azijskih držav in Kitajske, gre predvsem za otoke v Južnem Kitajskem morju. Tukaj je treba se zauzemati za miroljubni razvoj dogodkov. Zdi se, da G20, vrh G20 tukaj ni bil posebno v pomoč. No, eh, interesi stabilnosti, potem vprašanje Sirije, Iraka, Vse to so zelo pomembna vprašanja. Seveda pa je tukaj tudi vprašanje begunske politike in zanima nas, predvsem vaša strategija uh, do beguncev. Tukaj obstaja nekaj uh, stališč, ki se razhajajo. Vesel sem, da naši dve regiji spodbujajo, uh, eh, sprejmata nove pobude. Vesel sem, da boste z gospod Mogherini danes začeli platformo za uh, gospodarsko, civilno in politično sodelovanje. To je pomemben forum za naše razprave. Ja Morda bi lahko se odzvali tudi na brexit. Avstralija napovedala, da želi čim prej izpogajati prostotrgovinski sporazum z eh, Združenim kraljestvom. Gospod Bishop, izvolite. Um, you, Brock, and... Hvala, gospod Brok. Vesela sem, da sem lahko tukaj. Zahvaljujem se poslancem Evropskega parlamenta da so nama s kolegom, če jo bom omogočili, da lahko danes spregovoriva. Želela sva spregovoriti pred tem odborom, kaj ti gre za vse bolj povezan svet in na gospodarske povezave, zunanje trgovinske povezave so izredno pomembne. Vaše mnenje je pomembno za Evropsko unijo, za njene e, državljane, pa tudi za mednarodne partnerje, vključno z Avstralijo. Avstralija in Evropska unija imata skupno zgodovino glede kulture, zamisli, izkušenj. V mnogih primerjih imamo tudi skupne interese. Imamo skupni skupek vrednot, verjamemo v svobodo, demokracijo, vladavino prava, človeške pravice verjamemo v odprto gospodarstvo, v pretok storitev kapitala, v inovacije, potem eh, blagostanje, izboljšanje življenj naših državljanov. In eh, bolj si moramo prizadevati eh, za zagotavljanje koristi odprtih gospodarstv za naše državljane. Mi smo 13. največje gospodarstvo na svetu, imamo 25 zaporednih let gospodarske vsega, rasti. Naša prosperiteta temelji na odprtih trgih, na liberalizirani trgovini. Verjamemo, da lahko v globaliziranem svetu premagamo izzive, če sodelujemo v partnerstvih. In globalna strategija Evropske unije je eh, dober korak v to smer, ki ga pozdravljamo. Imamo torej veliko skupnega in ni presenetljivo, da smo naravni partnerji v mnogih prizadevanjih na področju gospodarstva, trgovine, eh, kulture in tako naprej. No, naše skupne vrednote pomenijo, da smo tudi partnerji, ko se soočamo z različnimi izzivi, tveganji, kot eh, so recimo globalni izzivi in terorizem. Avstralija in Evropska unija sta vedno znova dokazovali, da lahko nekako si pomagamo z našimi komplementarnimi eh, prednostmi in se ustrezno spopadamo tudi s terorističnimi napadi, recimo kot je bil v Avstraliji, pa tudi v Bruslju. To se dogaja v okviru ISIS-a, Daesha krepimo prizadevanja zoper terorizem, tako doma kot po svetu, recimo eh, v skupinah kot je Europol, krepimo dialog eh, proti terorizmu med Evropsko unijo in Avstralijo. V smislu boja proti terorizmu ne bomo popolnoma uspešni proti Daješu, dokler ne bomo imeli resolucije na temo eh, civilne vojne, državljanske vojne v Siriji in podobno. Eh, tako kot druge evropske države, tudi Avstralija, želi eh, krepiti varnost v povezavi z Irakom. Eh, imamo partnerstva, recimo koalicijo zoper Daesh in pa mednarodno eh, skupino za podporo Siriji. Naše zaveze. Eh, so obsežne, predvsej eh, prispevamo vojaških sil v Irak, recimo, delamo pa tudi na področju humanitarne razvojne pomoči, izgradnje institucij, varstva človekovih pravic, eh, enakosti spola in tako naprej. To je vse bistveno, da lahko oblikujemo bolj odporne družbe. Naše sodelovanje se širi tudi na druge regije, recimo na Ukrajino, Avstralija in Evropska unija sodelujeta. Eh, obsodili smo prizadevanja Rusije in eh, Avstralija je tudi cenila eh, podporo Evropske unije, eh, ko je padlo mm, letalo. MH17, 38 je bilo Avstralcev med približno 300 mrtvimi. Seveda si prizadevamo sodelovati z Evropsko unijo. Evropska unija ima vlogo vodilne sile, na področju vladne države, gre za to, da podpiramo prosperiteto v Evropi, v Avstraliji, v Azijsko-Pacifiški regiji. Pomembno je, da sodelujemo pri spodbanju teh um, idealov. Mednarodne um, norme, mednarodna pravila morajo spoštovati vse države. To velja tudi za Južno-Kitajsko morje, kjer imamo vedno več sporov, ki ovirajo uh, globalno trgovino. vse uh, upletene pozivamo k temu, da um, miroljubno rešijo vsa sporna vprašanja, brez uporabe sile. Poleg tega uh, smo aktivni tudi glede vprašanj na Korejskem polotoku. Uh, strinjamo se z Združenimi narodi uh, glede strogih sankcij v Severni Koreji. Torej svet je zapleten in zato potrebujemo uh, Eh, voljne, sposobne partnerje, zato moramo poglobiti naše sodelovanje. Eh, naš okvirni sporazum, upam, da bo podpisan konec tega leta, je pomemben naslednji korak, ki podpira eh, naše sodelovanje na vseh področjih. Želimo spodbujati varnost, razcvet na vseh področjih, želimo še naprej razvijati sodelovanje na področju zunanje eh, politike, pa tudi na področju drugih vprašanj eh, trajnostnega razvoja, pomoči, eh, dobav, pravosodja, inovacij, izobraževanja, migracij, javnega zdravja, podnebnih sprememb in tako naprej. Frederika Mogherini in jaz bova danes sprožili platformo, ki je nadaljni izraz našega dobrega sodelovanja. Ta platforma bo omaga, pomagala eh, pri izmenjavi mnenj o tem, kako lahko rastemo skupaj, kako lahko naši državljani imajo koristi od naših odnosov. Torej, to so najnovejši dosežki v našem eh, zelo produktivnem odnosu 25 let diplomatskih eh, odnosov. Še naprej moramo širiti naše partnerstvo tudi eh, z izčrpnim prostotrgovinskim sporazumom. Naloga vseh nas eh, bo, da eh, zagotovimo koristi prostotrgovinskih sporazumov našim državljanom. In to bo temeljeno na partnerstvu. Vse ta partnerstva so seveda komplementarna, krepijo našo gospodarsko moč. Kasneje bo tudi kolega Čjobo, ki je ministr za trgovino, turizem in naloge povedal več o tem. Eh, Avstralija precej prispeva k rasti trgov eh, v Aziji. Avstralija in Evropa si že leta prizadevata za spodbujanje eh, blagostanja in miru in zagotavljali bomo vse potrebne instrumente za še boljša partnerstva v prihodnjih letih. Glede vprašanja Brexita, bi evropejce spodbudila. Naj ne govorijo v smislu nekega upadanja, kajti menimo, da je Evropska unija prispevala veliko dobrega na tem kontinentu in morali bi biti ponosni na to, kar je bilo doseženega v smislu blaginje, miru in varnosti. Avstralija bo sodelovala z Združenim kraljestvom tudi po brexitu, še, pomembno pa je, še bolj pomembno pa je, da smo zavezani našemu odnosu z Evropsko unijo in menimo, da gre za edinstveno suvereno skupino držav, liberalnih držav, demokraciji, ki se mora razvijati, hkrati mora pa tudi ustrajati in zdržati. Hvala. Hvala lepa. <clears throat> Gospa Saifi. Prezident, je souhaite... Najlepša hvala. Gospod predsedujoči v imenu odbora za mednarodno trgovino bi rada pozdravila naša gosta, eh, ministra iz Avstralije. Zahvaljujem se ima za njeno prisotnost v Evropskem parlamentu danes. Rada bi pozdravila celotno avstralsko delegacijo, ki ministra spremlja. Eh, gospa ministrica, gospod minister, naša razprava danes poteka v težavni mednarodni situaciji, kot je dejal že gospod Brok. Trenutno se srečujemo z eh, številnimi krizami in mednarodna trgovina. Eh, se eh, srečuje z ogromnimi izzivi. Poglobiti moramo naše sodelovanje in razviti trgovino, ki bo koristila vsem. Temeljiti mora na načelu vzajemnosti in prispevati mora k rasti in ustvarjanju novih delovnih mest. Evropska unija in Avstralija imata uh, skupne interese uh, Eh, srečujemo se z istimi izzivi. Eh, v imenu odbora za mednarodno trgovino bi rada poudarila zelo pomembno sporočilo. Evropska unija in Avstralija eh, sta močnejši, kadar sta združeni, kadar imata tesne trgovinske odnose. Evropska unija in Avstralija predstavljata vsaka zase pomembni regionalni sili. Eh, nosimo tudi odgovornost za globalizacijo, za mednarodne trgovinske odnose in za ulaganja. Evropska unija spremlja eh, razvoj naših odnosov, še prav posebej pa mednarodnih trgovinskih odnosov. Potrebujemo specifičen pristop za sodelovanje z Avstralijo. Opazujemo tudi eh, udeležbo Avstralije v v uh, večstranskih pogajanjih, kot recimo uh, v okviru TISE. V koncu naj povem, da spremljamo tudi pripravo prihodnih trgovinskih pogajanj med Evropsko unijo in Avstralijo. Evropski parlament je lani februarja sprejel svoje stališče glede eh, pričetka teh pogajanj in upamo, da bo mandat za ta pogajanja dan k malo. Najlepša hvala. Eh, in eh, sedaj eh, dajem besedo ministru za zunanje trgovino in turizem. Uh, Hvala lepa, gospa Sejfi. Pozdravil bi tudi predsednika odbora za zunanje zadeve, gospoda Broka. Zelo sem počaščen, da lahko spregovorim pred Evropskim parlamentom. Gospe in gospodje, veliko veselje mi je, da sem danes lahko z vami in da lahko spregovorim o tem, da bi poglobili eh, gospodarske in investicijske eh, vezi med našimi odprtimi, liberaliziranimi, naprednimi gospodarstvi. Eh, Avstralija je zavezana temu, da sodeluje z Evropsko unijo in državami članicami tudi na področju prostotrgovinskih sporozumov. Veselimo se k nadaljevanju dialoga z vsemi poslanci Evropskega parlamenta. Gre za izčrpen uh, Eh, prosto, uh, trgovinskih sporazum med našimi, trgovinami, uh, med našimi gospodarstvi, ki bo krepil uh, trgovino in naložbe. Pomembno je povedati, da smo napredna gospodarstva in uh, to nam omogoča potencial, da določimo visoke pragove. Uh, glede tega, kaj lahko dosežemo s prostotrgovinskim sporazumom. Okrepili bomo vzajemno sodelovanje na področju standardov, predpisov, digitalnega gospodarstva, raziskovanj, eh, inovacij in tako naprej. Prosto trgovinski sporozum med Avstralijo in Evropsko unijo nam bo pomagal eh, okrepiti eh, skupno vizijo, ki jo imata Avstralija in Evropska unija glede, glede prihodnosti globalnega trgovskega sistema. Skupaj si razvijamo glede mnogih elementov mednarodne trgovine in naložb. Imamo skupne interese, da podpremo močan uh, trgovinski sistem, ki temelji na predpisih in uh, želimo podpreti več multilateralnih pobud, kot ste že omenili, gospa uh, podpredsednica, sporozum TISA. Vse to je zelo pomembno za um, našo politiko, za komercialne interese in pa tudi za prihodnje zdravje globalnega gospodarstva. Prosto trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo bo ukrepil vsa razmere, ki že veljajo. Evropska unija je naš drugi največji uh, Eh, gospodarski partner, če jo zamemo kot celoto. Evropska unija je tudi zelo pomembna destinacija za uh, tuje naložbe iz Avstralije, recimo v infrastrukturo in pa medicinsko tehnologijo. Evropska unija je največji investicijski partner Avstralije. Med uh, naložbeniki so tudi uh, evropska podjetja, ki Avstralijo izkoriščajo kot izhodišče za krepitev tej v Aziji. carine med Evropsko unijo in Avstralijo so relativno nizko, ampak imamo še vedno nekaj področji, kjer eh, so dokaj visoke. Pomembno je, da v prostotrgovinskem sporozumu eh, opredelimo eh, pogoje za odprto, enakovredno, pošteno trgovino. To velja tudi za kmetijske proizvode, da okrepimo vse prednosti, ki jih imamo. Glede kmetijstva, lahko povemo, da imamo ustrezne sporazume tudi z drugimi partnerji in eh, želeli bi sodelovati z Evropsko unijo glede tega pomembnega vprašanja na dnevnem redu. Potrebujemo jasno, zeleno, zdravo proizvodnjo hrane in eh, to velja za celotno Azijo. Obstaja mit, da so avstralski kmetijski izvozi eh, dejansko večji, kot so. No, Evropska unija dejansko izraža štiri, izvaža štirikrat toliko kot Avstralija, proizvedete desetkrat več kot mi. Potem področje storitev. Avstralija si s prostotrgovinskimi sporozumi želi doseči čim bolj liberalizirane, ugodne eh, rezultate. Imamo pogajanja na področju storitev, s katerimi želimo zmanjševati ovire na čim več sektorjih želimo izboljšati transparentnost. Prostotrgovinski sporazum z Evropsko unijo je še ena priložnost za eh, spodbujanje ureditev za naše eh, strokovnjake, za spodbujanje priznavanja ehm, diplom in kvalifikacij. S takim sporazumom bomo okrepili investicijske tokove v obe smeri. Želimo olajšati naložbe, želimo zagotoviti ustrezno gotovost za investitorje, hkrati pa želimo tudi uh, Eh, zaščititi možnost vlad, da regulirajo v prid eh, javnosti. Eh, vse to želimo doseči brez preveč težav. Želimo imeti robustne, transparentne sisteme. S partnerji sodelujemo tudi na regulativnem področju. Tako Evropska unija in Avstralija sta tukaj zelo transparentni in mislim, da lahko dosežemo več za večjo transparentnost za podjetja, tudi za MSP-je, Eh, treba je zmanjšati birokratsko obremenitev. No, govorim pred Evropskim parlamentom in zato se moram dotogniti tudi intelektualne lastnine. Dovolite mi par besed na to temo. Po našem mnenju ne bi smeli imeti prestopa eh, po načelu eh, eden ustreza vsem. Skušamo najti ravnotežje med pravicami avtorjev, uporabo pravic, potrebami javnosti ja, in pa interesi. Želimo priznati vlogo tehnologije v sodobnem poslovnem okolju, v naših poganjih z Evropsko unijo. Eh, želimo biti sposobni eh, večjih inovacij pri naših skupnih pristopih. Želimo pospešiti rast v digitalnem gospodarstvu in eh, Avstralija se vse bolj usmerja v to, tudi v okviru prostotrgovinskih sporazumov. To so zapleteni sporazumi, obravnavajo zapletena vprašanja, dosti krat zelo občutljiva. Trenutno smo v fazi določitvenega postopka in to je zelo koristen mehanizem, tako da se jasno določi, kakšni so naši cilji. Zvezani smo eh, k pravočasnem zaključku določitvenega postopka, tako da lahko potem začnemo s pogajanji. Z vidika Avstralije je jasno, da je dvostranski uh, prostotrgovinski sporazum že dozorel. Čas je prišel za nj in mislim, da bo prinesel koristi za obe strani in to bo pozitiven uh, primer uh, za trgovinski sistem. Odprt sem za dialog uh, s poslanci Evropskega parlamenta, ko bomo nadaljevali s to m, mm, pobudo. S, kot minister za trgovino z Avstralijo bom skupaj z, z ministrico za zunanje zadeve skušal zagotoviti, da se vidiki, ki ste jih omenili, gospa podpredsednica, podprejo. Pripravljeni smo sodelovati o, eh, v tem postopku globalizacije v korist obojih, tako Evropske unije kot tudi Avstralije. Hvala lepa. Thank you very much for both of statements. I think Hvala lepa za obe izjavi. Mislim, da imamo dovolj gradiva za do, dobro razpravo. Začeli bomo takoj. Michael Gala ima besedo. Attention, I will speak in German. <laughs> Govoril bom o nemščini. Hvala lepa. Dobrodošla, gospa ministrica, gospod minister. Dobro in pomembno je, da imamo tam daleč močnega partnerja. Ne govorim samo z vidika zunanje trgovine. Seveda bi me veselilo, če bi lahko z Avstralijo sklenili dober, prosto trgovinski sporazum. Podpiramo uh, dobra pogajanja tudi pri drugih sporazum, eh, sporazumih, recimo pri TTIP-u. Dobro je, da nimamo strahu, da ni nekega protekcionizma, ki temeli na strahu, kajti to ni ustrezno za prihodnje gospodarstvo. Moje vprašanje se nanaša na področje begunske politike. Kaj je primerljivo v praksi, kaj ni? Veste verjetno, da imamo tudi v Evropi posameznike, ki razmišljajo, da bi lahko nekatere uh, otoke v sredozemlju uh, razglasili za taborišče za begunce. Tudi vi imate eh, izkušnje, podobne kot Evropska unija, recimo s Papuo Novo Gvinejo. Ustavno sodišče je odločilo, da tako ne gre več naprej. Torej, glede na to, kakšna je teritorijalna situacija, ali menite, da bi lahko z našim pristopom v Evropi imeli uspeh? Potem pa je tukaj še drug, drugi kompleks vprašanj, drugi sklop. Zdravljam AKP, dobro sodelujemo. P pomeni pacifik, to pomeni, da imamo uh, tesne odnose uh, z otoki v Pacifiku, ali menite, da obstaja potreba oziroma možnost, da lahko tudi z vašega vidika okrepite uh, sodelovanje recimo na področju varnosti, ali imate kakršne koli predloge ali pa želje na tem področju? Hvala lepa. Oprostite, predsednik, nisem eh, slišal, da ste povedali moje ime. No, najprej bi pozdravil oba gosta. Vprašanje imam predvsem za ministra za trgovino zanimanjem sem prisluhnil temu, kar ste povedali o investicijah. Prav imate precej teh investicijskih tokov med Evropo in Avstralijo. Evropska unija, gotovo veste, se premika v smer nove oblike investicijskih eh, sporazumov, ključnih sporazumov. Veste, da smo imeli več sporov eh, in eh, želel bi imeti možnost, da se bolj pogovorimo o tem, ali bi eh, lahko imeli nekaj takega vključnega tudi v sporazum z vami, torej eh, neke ključne sporazume. Glede Brexita. Vem, da boste rekli, da uradno ne začenjate eh, pogajanj z Združenim kraljestvom, ampak zdaj smo v določitvenem postopku z Evropsko unijo, hkrati pa bo potreben tudi določitveni postopek eh, z Združenim kraljestvom, ampak Združeno kraljestvo je še vedno član Evropske unije. Vem, da boste rekli, da se uradno še ne pogajate z Združenim kraljestvom, ampak eh, verjetno bodo določene razprave, torej ne pogajanja, ampak razprave. Ali lahko to poteka usporedno, ne da bi prišlo do konflikta interesov? No, eh, z našega stališča bi nas skrbelo, da boste eh, Združeno kraljestvo eh, nekako izkoristili, boste rekli, gledajte, Združeno kraljestvo nam ponuja tole, vi nam tega le ne ponujate, torej mislim, da to ne bi bil ustrezen pristop. Osredotočil bi se zlasti na pogajanje z Evropsko unijo. Potem pa še zadnje vprašanje, ki se nanaša na Kitajsko. Ko gre za vprašanje tržnega gospodarstva za Kitajsko, povedali ste, da ima Avstralija zelo uh, pomembno uh, gospodarsko razmerje s Kitajsko. Uh, zanimajo nas vaše izkušnje, kako naj se lotimo tega vprašanja. Thank you very much. Charles Tenok. Uh, thank you very much, Mr. Hvala lepa, Charles Tenok. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam eh, gospod Bišop, gospoda Čoba. No, tudi sam sem britanski poslanec, ki je tik pred izginotjem zadnja generacija. Tudi jaz bi vas povabil, a eh, pozdravil v Evropskem parlamentu. Britanski tisk uh, bo verjetno uh, postavil pod vprašanje, zakaj uh, izgubljate svoj čas in se pogovarjate z Evropsko unijo. Eh, potrebujemo prosto trgovinski sporazum, ki je ustrezen, ampak kot je bilo že povedano, prosto trgovinski sporazum z Združenim kraljestvom eh, bo ustrezen eh, šele po Brexitu. Seveda je Evropska unija veliko večji partner Australije kot zgolj Združeno kraljestvo, no, težko rečemo, da bodo odnosi z Združenim kraljestvom šli nazaj v, v zlato dobo, no ampak vseeno pa tudi mislim, da ne bi bilo prav, če bi Združeno kraljestvo o, preskočilo vrstvo, e, potrebujemo ustrezen postopek. Prav imate, minister, imamo skupne vrednote v Evropi, tako v Britaniji kot tudi v Evropski uniji, gre za človekove pravice, gre za pravno državo, gre za sodelovanje v boju proti uh, džihadistom in terorizmu, gre za obramna vprašanja. Seveda obe uh, strani imata pomembno vlogo tudi pri uh, globalni trgovini. Avstralija ima podobna mnenja kot Evropska unija, ko gre za južno kitajsko morje. Eh, zanima nas, kako, kakšna so vaše razmišljanja v zvezi eh, z begunskimi tokovi. Tudi mi iščemo rešitve v sredozemlju, v severni Afriki, v Turčiji. Ogromno je beguncev, ki prihajajo zakonito in nezakonito. Združeno kraljestvo, eh, vsekakor je vaš prijatelj in Združeno kraljestvo ne bo uh, imelo enakega sistema kot Avstralija, uh, kjer gre za določene vstopne točke uh, za uh, begunce in to je bilo tudi pod vprašanjem uh, za časa referenduma o Brexitu. Avstralija je družba, ki se spreminja, zdaj sprejema več migrantov iz jugovzhodne Azije. Prej ste vedno spremljali veliko beguncev, recimo tudi iz eh, Grčije in Italije. Ste tudi pomemben član G20. Danes sem tukaj sam, vsi eh, kolegi so na študijskem potovanju, no, ampak tudi mi podpiramo krepitev sodelovanja pri ratifikaciji. Um, prostotrgovinskega sporazuma med Avstralijo in Evropsko unijo. Gospod Nart. Uh, spoštovana ministra, imata vso podporo Evropskega parlamenta in uh, vse naše skupine, ko gre za sklepanje prostotrgovinskega sporozoma. Ampak ima vprašanje za zunanjo ministrico in sicer gre za vprašanje, um, težnje, teritorijalne težnje v oceanu strani Kitajske. Torej, oni eh, kupujejo opremo za to, da bi lahko razširili svoj vpliv na področju Pacifika. Pacifik lahko razdelimo na na sever, ker imamo Palau, Mikronezijo, gre za območje, ki je pod vojaški, vojaško zaščito Združenih držav Amerike. Um, Avstralija, pa ko gre za Kukove otoke, za Novo Zelandijo in za Papuno Ginejo in druge otoke, imate pa vi večji vpliv. Uh, kakšno je vaše mnenje o teh tihoceanskih težnjah um, Kitajske, sploh če upoštevamo povezavo med nekim kitajskim eh, pristaniščem in pa pakistanskim pristaniščem. Eh, tukaj zgradujo sedaj pomorsko avtocesto in eh, Kitajska ima ne, neomen dostop do tega pristanišča. Kako bo to vplivalo na razmerja moči v tem delu sveta? Um, Hvala, predsednik always taken the view that Britain's place is outside of the European Union, as indeed Charles did. No, uh, Združeno kraljestvo bo zdaj zapustilo očitno Evropsko unijo, tako kot uh, si je želel Charles de Gaulle pred leti. Um, Avstralija je zelo pomemben vir uh, eh, zunanje trgovinskih naložb in uh, Veliko teh naložb je šlo tudi v Združeno kraljestvo. No e Mi smo med uh, 15 uh, najbolj pomembnimi zunanje trgovinskimi partnerji uh, Avstralije. Seveda je treba postaviti tudi vprašanje, kakšni so pravni sistemi. Imamo dobre gospodarske številke in uh, s tem je treba nadaljevati. Dosti krat smo se pogovarjali o tem, ali uh, uh, Zahod razpravlja pada na delčke. Zelo pomembno je, da mislim, da ni treba, da se tukaj zdaj eh, razpravlja tudi o Brexitu, ni treba razlagati zdaj o tem, zakaj ste za Brexit ali proti temu. Gospod predsednik, eh, želel bi eh, spregovoriti in povedati, kar želim pred tem odborom. Pomembni so kulturni odnosi z našimi evropskimi partnerji, z Evropsko unijo, seveda. Smo zavezani tem vprašanjem. No, sam sem eh, internacionalist in eh, moja država eh, bi morala biti čim bolj povezana s celotnim svetom. Britanska mednarodna trgovina vidi Avstralijo kot zelo pomemben trgovinski partner po Brexitu. Prizadevate si za podpis prostotrgovinskega sporozuma med Evropsko unijo in Avstralijo. Enako bo potrebovalo tudi Združeno kraljestvo. Poleg tega je tukaj še vprašanje Commonwealtha, tudi to je pomembna platforma in uh, to je seveda zelo koristno eh, za vse uh, prispeva k uh, miru in prosperiteti po vsem svetu. Delegacija mora kasneje oditi in zato zdaj potrebujemo še čas, da lahko odgovorijo. Bil vesel. Na so formal, na so formal vašega poudarka, da je odgovor na izzive, ki jih doživljamo skupaj, poglobljeno partnerstvo. Pri gospodu ministru eh, pa mi je bil všeč poudarek na regulatornem vidiku v zvezi z zaščito investicij. Mislim, da je to ključna tema in vesel sem, da naše sporazumevanje kot tudi sporazumevanje z Japonsko ne doživlja tako frontalnega nasprotovanja, kot eh, ga doživljamo pri eh, TTIP-u in mislim, da nam ta atmosfera omogoča, da bomo razvili eh, učinkovit in verodostojen regulatorni sistem, ki bo prepričal gospodarsko, politično in civilno sfero in veselim se eh, zaključevanja dela na naših sporazumih. Hvala. Grazie, presidente Brok. Najlepša hvala, predsednik eh, Brok. Tudi jaz eh, pozdravljam oba kolega, zares ste prišli v zelo pomembnem trenutku, naši odnosi so še kako pomembni, zanima nas eh, sporazum o prosti trgovini. Podeželjski razvoj eh, je tema, ki me še prav posebej zanima, eh, kajti zastopam odbor za kmetijstvo in. Februarja lani je avstralska antidampinška komisija uvedla dajatve za eh, uvoz eh, uloženega paradižnika eh, iz Evrope in kljub vsem prizadevanjem, ki smo jih izvedli tukaj v Evropi na področju kmetijstva, se situacija ni spremenila celoten eh, skupni, celotna skupna kmetijska politika je v tako imenovanem eh, zelenem svežnju. Upam, eh, da bomo uspeli doseči korak naprej in da bomo presegli to veliko oviro pri sodelovanju med Avstralijo in Evropo, ki zagotovo predstavlja zelo pomembno priložnost. Najlepša hvala. Gospod Takola, najlepša hvala. Zahvaljujem eh, se vam za vašo eh, prisotnost tukaj v Evropskem parlamentu. Eh, imam podobne skrbi kot moj kolega David Martin. Zanima me, zakaj se pogajate z Združenim kraljestvom, če pa je Združeno kraljestvo še zmeraj del Evropske unije na eh, vrhu G20 na Kitajskem ste eh, tako vi kot predsednik Obama eh, britanski predsednici vlade dejali, da je vaša prednost trgovinski sporazum z Evropsko unijo. Torej, kaj je torej avstralska prioriteta? Evropska unija ali Združeno kraljestvo? Kot finski član parlamenta pa bi rad izvedel tudi, kakšen je vpliv eh, ruskih sankcij na Avstralijo. Finska je močno trpela zaradi uvedbe sankcij. Eh, in zanima me, ali bi mi eh, lahko podali pregled vpliva ruskih sankcij na Avstralijo. Hvala lepa. Gospa Kasvander. Najlepša hvala. Pozdravljam uh, vas tukaj v Evropskem parlamentu. Sem članica odbora za mednarodno trgovino in uh, temeljno načelo trgovinskih sporazumov je, da okrepimo blaginjo, ne pa da izboljšamo položaj velikih podjetij. Eh, določeni sporozumi so naleteli na velike kritike, kot recimo CETA ali pa TTIP. Zanima me, kakšen je vaš pogled eh, na zaščito eh, vlagateljev eh, in pa na trajnost? Kako bomo to vključili v pogajanje, tako da bomo že od samega začetka imeli dobro pogajalsko osnovo in da bomo lahko s porazumom že na samem začetku zadovoljni, ter da bomo lahko našim državljanom zagotovili, da jim res želimo pripraviti najboljši možni sporazum. Še jaz bi rad nekaj dodal. E, v odnosih med Evropsko unijo in Avstralijo Brexit ne igra nobene vloge, zaradi tega ne bi smeli biti živčni. No, po Brexitu uh, boste seveda podpisali pogodbo tudi z Združenim kraljestvom, tako kot vsako drugo državo, tako pač ja in tako bo in uh, mislim, da iz tega ni treba delati uh, nekega slona. zdi se mi pa zanimivo. Kako ste svoj pogled predstavila kolega Tajnok in Martin? Zanimiv mi je bil predvsem vrstni red njune, njunih prispevkov. Thank you, Mr. Chair. I think Hvala lepa. Veliko je vprašanj, eh, ki sem jih dobila kot eh, zunanja eh, ministrica. najprej eh, k beguncem in primerljivim ali pa neprimerljivim izkušnjam eh, Evropske unije in Avstralije. Imamo izkušnje eh, z nadzorom oziroma z soočanjem z nenadzorovanjem priseljevanjem v eh, Avstraliji živi veliko ljudi, eh, ki prihajajo iz različnih koncev sveta in eh, mislim, da je, smo ena izmed najbolj raznolikih družb na svetu. Sprejemamo seveda tudi begunce, 28 tisoč ljudi je prejelo Eh, humanitarne ali pa eh, begunske vizume eh, za nastanitev v Avstraliji. Vsako leto je na voljo 18 tisoč posebnih vizumov za podnebne begunce, za begunce, ki bežijo zaradi vojn in 35 tisoč mest smo namenili tudi beguncem iz Sirije. 200 tisoč priseljencev eh, pride vsako leto. Pred eh, številnimi eh, leti je skupina, ki se je ukvarjala z tihotapljanjem oseb, izkoristila spremembe v avstralskem zakonu. Danes so te tihotapske družbe, združbe še toliko bolje organizirane tisti, eh, ki tako pripotujejo v Avstralijo, eh, pridejo z letalom iz Malezije ali pa eh, z neustreznimi plovili iz Indonezije. Petdeset tisoč oseb je poskušalo na ta način doseči Avstralijo, vsaj dvanajst 1200 eh, jih, se jih je utopilo, eh, predvsem so to bile ženske in otroci in kljub vsem našim prizadevanjem, prizadevanjem obalne straže jih nismo mogli rešiti. Potem pa smo podpisali sporozum s Papuo Novo Gvinejo in sicer eh, smo se dogovorili, da bo Papua Nova Gvineja zagotovila uh, namestitev v tretjih državah, če bo ugotovljeno, da gre za eh, upravičene prošnje za azil. V nasprotnem primeru uh, jim, uh, jim, bomo pomag, uh, jim bomo pomagali, da se lahko vrnejo domov. No, ta eh, sporazum eh, še zmeraj obstaja in eh, podobno velja tudi za sporazum z otokom Naru. In tam ljudje zaprosijo za azil in so potem v postopku. Avstralija ima zelo stroge zakone za zaščito meja in kot rezultat smo eh, uspeli zatreti delovanje tihotapskih združb. Eh, ni eh, bilo uspešne ekspedicije v Avstralijo od leta 2014. In uh, tudi uh, nismo zabeležili uh, nobenih uh, utopitev v morju. Eh, skušamo zagotoviti eh, namestitev za eh, begunce, ki imajo pravico do azila in poleg tega skušamo poskrbeti za ustrezno vračanje tistih, ki do azila niso upravičeni. Avstralija spoštuje konvencijo o beguncih. Niti slučajno ne mislimo, da bi lahko naše izkušnje ponovili kje drugje. Smo zelo oddaljen kontinent eh, in eh, ljudje so morali potovati tisoče in tisoče kilometrov, da bi dosegli Avstralijo. Pogosto to niso begunci, ampak eh, prej tisti, ki iščejo boljše življenje. Potem je bilo tukaj vprašanje v zvezi z Kitajsko in kako se odzivamo na uh, rast Kitajske. Kitajska je zelo eh, pomembna trgovinska partnerica, eh, tako regionalnega, kot tudi v globalnem pogledu. In Kitajska je pomembna oziroma celo najpomembnejša trgovinska partnerica za številne države na svetu. Je drugo največje gospodarstvo na svetu in eh, Kitajska je ukrepila tudi svoje vojaške in obrambne eh, sposobnosti. Podpiramo eh, miren razvoj Kitajske. Kitajska skuša uveljaviti svoj vpliv v regiji, ki je bila leta in leta odvisna od ZDA. določene države bi rade, eh, da bi bil vpliv Kitajske v regiji še večji, predvsem, ko gre za manjše države. Kitajska lahko veliko ponudi eh, v naši regiji, pa tudi druge, eh, recimo pri podpori, pri razvojni pomoči in tako naprej in seveda Eh, podpiramo prizadevanja Kitajske eh, pri zagotavljanju eh, razvojne pomoči v Pacifiku. Vprašanje Južno-Kitajskega morja pa je vprašanje, ki ga bo potrebno zelo previdno rešiti. Vsaj osem različnih držav se poteguje za to območje Filipini, Malezija, Kitajska in druge države. Eh, pozivamo vse države, da eh, rešijo svoje, eh, da rešijo svoje spore na miren način in da pri tem spoštujejo mednarodno pravo, kot so to storili Filipini. Tukaj so tudi atoli in pa koralni grebeni pod morjem. določene druge države ravno tako zahtevajo ozemlje v morju, ampak Kitajska to počne eh, v precej večji meri. Tukaj so tudi eh, pravice preleta eh, mednarodnih ozemeljskih voda in to spada med mednarodne eh, pravice eh, vsake države. Države morajo eh, spoštovati suverenost, spoštovati morajo suverenost druge druge, spoštovati morajo mednarodno pravo, mednarodne zakone in težave morajo biti rešene na miren način. potem vprašanje eh, Rusije. Videli smo, eh, kaj se je eh, dogajalo, namreč Rusija si je, si je priključila Krim in tukaj gre za jasno kršitev mednarodnega prava, takšen je tudi pogled Avstralije in zaradi tega smo tudi mi uvedli sankcije, nimamo ravno velikega obsega uh, trgovinske izmenjave z Rusijo, kljub temu pa je to vplivalo na naše uh, kmete. Ampak eh, zauzemati se moramo za uh, naša načela. In države kot eh, so Avstralija in pa države Evropske unije bi se morale upreti eh, to vrstnemu samovolnemu eh, delovanju Rusije. Prizadevati si moramo za mir in varnost. Najlepša hvala. Še minister, hvala lepa, gospod Brok. Veliko je eh, govora o eh, trgovinskih eh, določilih, pa o Združenem kraljestvu. Brok, gospod predsednik Brok je dejal, da tukaj ni neposredne povezave, ampak nekaj specifičnih vprašanj je bilo v zvezi s tem. najprej eh, celoten eh, postopek eh, trgovinskega sodelovanja. Imam pogovore s Cecilijo Malmström, kako naj bi to eh, delovalo, ali bomo imeli stalen sporazum eh, in eh, poseben sistem reševanja trgovinskih sporov. Menimo, da sicer eh, trenutni sistem reševanja sporov dobro deluje. Avstralija je seveda mnenje, da je potrebno upoštevati obstoječi pravni sistem, seveda pa smo pripravljeni eh, poglobiti se v eh, to eh, temo. Eh, z veseljem eh, bom se v tem pogovarjal eh, z Evropsko unijo. Kar zadeva Kitajsko in status tržnega gospodarstva, Seveda je Kitajska pomembna trgovinska partnerica za Avstralijo eh, in eh, seveda mora biti naše sodelovanje upleteno v eh, širši mednarodni sistem. Ampak izkušnje Avstralije niso bile ravno negativne. Potem pa Brexit. v avstralskih medijih in v eh, britanskih medijih je veliko eh, govora o tem, da so pogovori z Evropsko unijo eh, v veliko že veliko bolj napredovali kot pa pogovori z Združenim kraljestvom, kar je seveda tudi za pričakovati. Avstralija seveda želi formalna pogajanja od prihodnjega leta naprej. In prostotrgovinski sporozum z Evropsko unijo eh, je eh, nekaj, kar si v Avstraliji močno želimo. Seveda pa se bomo morali pogajati tudi z eh, Združenim kraljestvom. Z Združenim kraljestvom imamo zgodovinske odnose. Eh, odnosi z Združenim kraljestvom eh, nas zanimajo seveda eh, predvsem zaradi trgovinskih odnosov, še prav posebej glede na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, ampak seveda se v prosto trgovinskem sporazumu ne bomo pogajali, dokler do tega izstopa tudi ne bo prišlo. Seveda smo se eh, pričeli ukvarjati eh, z eh, proučevanjem prihodnjega sporazuma z Združenim kraljestvom, ampak primerjati to z sporazumom z Evropsko unijo ne bi bilo smiselno. Upamo, da bomo v drugi polovici leta imeli prosto trgovinski sporazum z Evropsko unijo. Evropsko unijo. Seveda pa je eh, tudi vloga Združenega kraljestva izven Evropske unije še zmeraj pomembna. Evropska unija je naša, je naša tretja najpomembnejša trgovinska partnerica. Če eh, izključite Združeno kraljestvo, eh, znašajo vlaganja v Avstralijo 400 milijard evrov, medtem ko trenutna vlaganja eh, celotne Evropske unije eh, z Združenim kraljestvom znašajo uh, eh, skoraj da polovico več. Mislim, da ne moremo uh, zanikati pomembnosti odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Potem pa standardi. Uh, varstvo potrošnikov. Mislim, da imamo zelo podobne standarde, eh, da imamo veliko skupnega z eh, Evropsko unijo. Zagotovo eh, bomo obdržali naše standarde, so eni izmed najvišjih na svetu. In mislim, da so naše vrednote predvsej podobne vrednotam Evropske unije in prepričan sem, eh, da eh, bomo v okviru eh, pogajanja o prostotrgovinskem sporozumu naše standarde še približali. Potem pa so tukaj. Potem pa je tukaj problem na področju kmetijstva in sicer z uloženimi paradižniki. Prečeli smo uh, analizo, uh, predvsem uh, kar zadeva uh, uložene italijanske paradižnike. In uh, s tem se trenutno v Avstraliji ukvarjamo. Pripravljamo uh, pregled, uh, končne ocene še ni, ampak mislim, da je pomembno, da. Eh, neodvisen organ prouči eh, to zadevo in to se ravno kar v Avstraliji tudi dogaja. In eh, še zadnja točka. Če si ogledate vlaganje Evropske unije v Avstralijo, potem vidite, da je prisotnost Evropske unije zelo pomembna. Nestle recimo, BASF, in tako naprej. Torej, eh, zelo eh, tesne stike imamo med Evropsko unijo in pa Avstralijo. In eh, prosto trgovinski sporazum bi zagotavo pomenil korak naprej, predstavljal bi dober okvir za okrepitev naših odnosov. Mislim, da je to zelo pomembno in uh, upam, da bomo kmalo pričeli z uradnimi eh, pogajanji. Uh, to bomo danes povedali tudi Cecilii Malstrom. Najlepša hvala za priložnost, da sem lahko danes spregovoril tukaj v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala. Mene ste spomnili, kako zelo pomembni so gospodarski odnosi med uh, Avstralijo in uh, Evropsko unijo kako zelo pomembno je eh, sodelovanje eh, na eh, področju stabilizacije situacije. Zelo pomembno je tudi tesno sodelovanje med Evropsko unijo in Avstralijo. Seveda pa je veliko tudi skupnih izzivov, terorizem, situacija na morju in tako naprej. Tako da moramo čim prej razviti eh, in podpisati ta prostotrgovinski sporazum. Eh, gospa Mogarini je pripravila tudi delovno skupino, eh, ki se bo sestala danes, seveda ob vašem sodelovanju. Seveda imate težave tudi z begunci, ampak seveda ta kriza ni primerljiva za krizo v Evropski uniji eh, zaradi eh, odaljenosti in pa številk. Vi imate manj beguncev, pa ste bolj odaljeni. Mi imamo veliko več beguncev, eh, kaj ti situaciji smo veliko bliže. Torej ta situacija je povsem neprimerljiva in to moramo. Eh, poudariti, najlepša hvala, da ste prišli k nam v Evropski parlament, to nam je bilo v veliko čast. Euh, euh, Sedaj pa še zaključne besede gospe Sajfi. Najlepša hvala. Eh, rada bi se zahvalila ministroma za njuno eh, prisotnost danes tukaj, za njuna prispevka, kar zadeva mednarodno trgovino. Ste lahko videli, eh, da kolege močno zanimajo pogajanja in upam, da boste kmalo ponovno prišli v Evropski parlament in sicer v odbor za mednarodno trgovino, tako da se bomo lahko poglobili v to razpravo. Najlepša hvala.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 colegas Kolegi in kolegice, nadaljevali bomo z naslednjo točko na dnevnem redu. Prisluhnili bomo Franku Brennerjem, Brennerju, generalnemu direktorju Evropske organizacije za varnost zračne plovbe. Eh, govoril bo predvsem o varnosti letalskega prometa nad konfliktnimi zonami. Um, to je organizacija, ki je pristojna za preučevanje povezav med letališči, nadzoruje potniški promet vse dni in na ta način lahko predstavi realno sliko letalskega prometa v vsakem trenutku. Um, dobro bi bilo, da bi bolje poznali stanje izmenjavanja informacij in oceno tvegan, ki jo ta organizacija pripravlja v sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami, recimo tudi z IKAO. Gospod Brenner bo predstavil eh, glavne sklepe, povedal bo, kako sodeluje z drugimi organizacijami, institucijami, z drugimi organizacijami, kako ocenjujejo tveganja, kako poteka izmenjavanje informacij in kako se lahko odzovemo na krize. Um, Evropski parlament podpira idejo o enotnem evropskem nebu, ampak glede na težave, s katerimi se soočamo v letalstvu, ta, tega enotnega prostora še nismo mogli vzpostaviti. Eh, prav tako moramo povdariti vlogo Eurokontrola eh, v tem integriranem zračnem prostoru. Če želimo v prihodnosti se izogniti katastrofam, kakšno so se zgodile v preteklosti, je treba okrepiti sodelovanje tako znotraj Evropske unije, kakor tudi za sosednjimi državami. Giving me the opportunity to address the Committee of Foreign Affairs today and give you an update predstavil eh, bom trenutno situacijo eh, pri eh, zagotavljanju varnosti zračnih poletov in hkrati bom spregovoril tudi o konfliktnih območjih. Naj vam predstavim tole prosojnico. Vidite lahko, kako se razvija srednji razred v različnih državah od leta 2000 naprej, v zadnjih letih, lahko vidite in tudi v prihodnosti, eh, se bo eh, srednji razred predvsem spremenil povsod po svetu, medtem eh, ko so v preteklosti Evropska unija, Združene države Amerike in Japonska imele največji srednji razred. Sedaj pa vidimo da eh, se razvijajo področja v Aziji, predvsem Indija, Kitajska in določene druge azijske države. Srednji razred v teh državah raste. In to ima seveda eh, posledice eh, tudi za Evropo, še prav posebej, ko gre za zračni promet, za letalski promet in za povezanost Evrope. Seveda te spremembe eh, niso eh, nobeno presenečenje za nas, eh, ampak to vpliva tudi na napovedi glede letalskega prometa v prihodnosti. Ta prosojnica kaže, kako je potekal promet leta 2010, 16 odstotkov vsega letalskega prometa je potekalo znotraj Evrope, 25 eh, odstotkov eh, pa eh, je predstavljal zračni promet med Evropo in preostalim delom sveta. Sedaj pa je upadel ta odstotek z 16 na 11 odstotkov, kar zadeva notranji promet v Evropi in sicer ne zato, da je Eh, ker eh, bi upadal prometni sektor eh, oziroma sektor zračnega prometa v Evropi, ampak zato, ker ta narašča počasneje kot druge po svetu. Enajstirideset držav članic imamo in trenutno imamo um, štiri milijone, uh, znaš obseg po leto štiri milijone, narasel pa bo na eh, štirinajst, uh, šestnajst milijonov, torej uh, napovedi za rast so precejšnje. Uh, to pa ima seveda tudi posledice za varnost zračnega prometa. E, poleg tega pa je to tudi priložnost eh, za evropske države in pa za njihovo industrijo. Namreč te hitro raztoče regije potrebujejo strokovno znanje eh, tistih držav, ki so že bile priča eh, močnemu porastu zračnega prometa in Evropska unija lahko zagotovi tem državam tehnologijo, ki jo razvijamo v okviru raziskovalnih programov povezanost eh, Evrope z Azijo je tudi zelo dobra in enako bo tudi v prihodnosti. Iz 25 eh, odstotkov eh, leta 2010 bi naj narasla na 29 odstotkov leta 2036. Iz Kitajske in Indije bo tudi več, vedno več direktnih letov v Evropsko unijo letalske eh, družbe eh, naročajo eh, letala, ki lahko opravljajo direktne lete v Azijo, veliko pa bo tudi manjših letal ki bodo zagotavljale povezavo med mesti na Kitajskem. Tukaj govorim o sekundarnih mestih, mi ponavadi ne poznamo imen teh mest, ampak to so še zmeraj več milijonska mesta torej takšni so trendi v letalskem prometu in zaradi tega število letov narašča. Izmenjati moramo podatke, zato da bi zagotovili eh, predvidljive podatke za Evropo, kar zadeva obseg zračnega prometa. Eurocontrol. Eh, obsega eh, ne le 28 držav članic, ampak sodeluje tudi z eh, drugimi državami, skupno je teh držav 41. Osredotočamo se na območje rasti, namreč na Južno Ameriko, Brazilija je seveda pri tem stična točka za celotno Južno Ameriko, potem so tukaj združeni Arabski Emirati, ki predstavljajo seveda pomembno središče in pa Kitajska, Azija in Indija. Od teh držav potrebujem, skušamo pridobiti potrebne podatke o obsegu eh, prometa. Tukaj gre za svetovno upravljanje tokov. Tukaj pa lahko vidite eh, prosojnico, eh, ki predstavlja članice eh, Eurocontrola. Spoštujemo pogodbo, eh, ki je bila podpisana v veru Evropske unije in eh, pobudo enotnega eh, neba. Eh, poleg tega pa sodelujemo tudi z drugimi eh, državami kot sem dejal, je teh eh, držav 41. Podpisali smo tudi sporazume z eh, še dvema državama v letošnjem letu in sicer gre tukaj za Maroko in pa za Izrael. In tukaj gre eh, za sodelovanje z sosedami za evrosredozemski sporazum, eh, kar pomeni, eh, da želimo zračni prostor teh dveh držav povezati eh, z Evropsko unijo. To seveda zanima tudi ti dve državi. Eh, kajti eh, to pozitivno vpliva na gospodarstvo, zagotavo pa bi to koristilo tudi evropskim potnikom, kajti s tem se eh, cene vozovnic znižajo in hkrati so povezave boljše. Da bi se lahko odzvali na to porast obsega letalskega prometa, izmenjavamo tudi podatke in eh, Maroko in Izrael eh, že sodelujeta pri eh, razvoju dejavnosti v okviru eurokontrola. To je zelo pomembno, kajti kot druge nečlanice eurokontrola sta se tudi Maroko in Izrael zavezala, da bosta izvedla program enotnega evropskega neba, kar naj bi zagotovilo nemoten letalski promet. Eh, ta projekt seveda še ni napredoval do taj, tolikšne mere, kot bi si želeli, ampak upam, eh, da bo eh, projekt enotnega evropskega neba kmalo izveden v vseh držav članicah in pridruženih članicah. Sedaj pa še k motnjam v zračnem prometu. In tukaj gre za konfliktna območja. od eh, katastrofe eh, letala eh, oziroma leta Malezija 17. Eh, imamo podatke, eh, ki so na voljo vsem uporabnikom zračnega prometa. In eh, ti, te podatke lahko koristijo pri načrtu svojega leta. Gre eh, za eh, morebitne nevarnosti na posameznih območjih. Tukaj lahko gre za eh, konfliktna območja ali pa tudi za eh, druge države, ki želijo objaviti eh, podatke o drugih državah, ki mogoče predstavljajo konfliktno območje. Vse te podatke nenehno posodabljamo in tako imamo na voljo vedno zadnje informacije za letalske družbe in pa potnike, ki se nahajajo v letalih. Mislim, da to ne bi smelo biti omejeno na evropske ponudnike, ampak tudi eh, mora, biti ta, mora biti ti podatki na voljo tudi ne evropskim prevoznikom, kajti eh, številni evropejci letijo tudi z tujimi družbami tisti, ki načrtujejo lete, lahko te podatke uporabljajo in seveda tudi eh, EASO ima eh, dostop eh, do te spletne strani in pa Evropska unija. To spletno stran nekno posodabljamo, kot sem dejal. To kaže tudi na probleme, ki jih imamo v Evropi. Vedno več je opozoril, vedno več je. Eh, nevarnih območij in seveda jih spremljamo in eh, tudi letalske družbe spremljajo ta razvoj. In eh, v povezavah z Azijo ugotavljamo, da prihaja do številnih oskih grl. V preteklosti smo lahko bolje razpršili promet, sedaj pa to več ni mogoče doživljati do tolikšne mere. Zaradi tega je že tako, toliko bolj pomembno, da se povežemo z eh, drugimi eh, deli sveta. Evropska unija nam je dala mandat za zbiranje vseh teh eh, podatkov. Te združujemo v okviru projekta enotnega evropskega neba. In uh, to je tudi temeljna razlika z uh, eh, EASO, kajti EASO sprejema uh, zakonodajo. Uh, nenehno sodelujemo. In uh, v Parizu eh, opravljamo vse te eh, dejavnosti zbiranja podatkov. Smo tudi eh, temeljna točka za posredovanje informacij, ko gre za različne krize, pa naj gre tukaj za manjše tehnične napake ali pa za pomembnejše, večje krize, recimo, ko je prišlo do izbruha vulkana eh, na Islandiji. Potem pa so tukaj tudi teroristični napadi, kakršni smo bili priča tukaj v Bruslju. Obseg eh, podatka, obseg prometa je seveda, eh, se s tem seveda zmanjšal in potrebno je bilo preusmeriti lete. morali smo ugotoviti, kaj natančno se dogaja. In to so praktični primeri eh, naših dejavnosti. Poleg tega izmenjujemo informacije tudi z Azijo, Eurocontrol, je moral spostaviti panevropsko omrežje, kjer eh, upravljamo z eh, vsemi eh, temeljnimi evropskimi podatki, skrbimo tudi za ustrezno kibernetsko zaščito. Zagotavljamo, da nihče ne more udreti v to omrežje. In seveda izmenjavamo te informacije z nacionalnimi, pa tudi eh, z eh, mednarodnimi organi. Operationally Eurocontrol is entrusted with in order to Torej, z vsemi temi dejavnostmi se ukvarjamo v Eurocontrolu, zato da lahko zagotovimo, da so naši leti varni, tudi s pomočjo um, to omogočamo tudi za možnost vojaških uh, usposabljanj in zato, da lahko vojaške sile uh, opravljajo svoje misije in naloge tudi zunaj evropske baze. Prav tako pa želimo zagotoviti nadzor nad eh, zračnim prometom tudi v azijske države, tem prometnim tokom in pa dodatni zahtevi po zračnem prometu. Želimo pomagati na ta način, da izmenjavamo informacije, ko so letala še na letališčih v Aziji, točno vemo, kdaj bodo zletela in kdaj bodo vstopila v zračni prostor upravljalec mreže je vsekakor potreben. Verjetno bomo podaljševali, bomo podaljšali eh, naš mandat, posodobili bomo evropsko zakonodajo, ki določa naloge upravljalca zračnega prometa. Na ta način bomo prispevali k zagotavljanju evropske varnosti in pa um, tako v evropskem zračnem prostoru, kakor tudi drugod po svetu. Hvala lepa, sedaj pa krug govornikov, če želite zastaviti kakšno vprašanje. Prvi je gospod Galer. Ja, vielen Dank, Herr Brenner, für die, diesen interessanten. Hvala lepa za ta zanimivi pregled, za predstavitev izzivov, ki nas čakajo recimo so tukaj konfliktna območja okrog nas, ta konfliktna območja neposredno vplivajo na letalske poti, na zmogljivosti, ki jih lahko tja pošljemo. No, ko sem jaz letel v Južno Afriko, smo prej leteli preko Libije, sedaj pa uh, letimo bolj zahodno poleg Tunizije, torej prej čez Alžirijo. In uh, potem se sprašujemo tudi, če je dobro, da letimo čez Čat ali Nigerijo. Včasih se mi tukaj porodijo določeni dvomi. No, uh, moje vprašanje, vi ste rekli, da imamo da sodelujemo z recimo Izraelom in Marokom ali pa z državami Kaukaza, kako pa je z Egiptom ali pa z Tunizijo, to bi bilo smiselno z geografskega vidika. O Libiji še ne bom govoril, kajti to š, trenutno še ni funkcionalna država. Eh, zanima me, če načrtujete tukaj kakšne novosti in kako bo to vplivalo na izmenjavo podatkov. Uh, Izrael je gotovo visoko, opre, visoko tehnološko opremljena država, veliko vedo in morda bi nam lahko oni pomagali pri tem, kako lažje prepoznati razna tveganja in nevarnosti. No, ko gre za države, kot je Maroko, s katerimi tako ali tako smo že povezani, ali pa Tunizija, tudi z njimi bomo verjetno v bodoče povezani. Te države so pa preodvisne od nas. Kakšne podatke jim lahko damo na razpolago, ko gre za um, predvsem um, podatke, ki so pomembni za zagotavljanje varnosti? Gospod Tenok, hvala lepa. Eurokontrol ni telo Evropske unije ima več držav članic, kot je 28 držav članic Evropske unije. To mar se komu ni jasno. Ali bo odločitev o brexitu v moji državi pomenila, da bo Združeno kraljestvo moralo sprejeti spremembe, voditi pogajanja oziroma ali bo ali brexit spoh ne bo vplival na članstvo Združenega kraljestva v evrokontrolu. Torej ne bodo potrebne spremembe. Colega López Isturiz. Gracias. Hvala. Najprej hvala, da ste prišli k nam. Um, redko kdaj pride k nam direktor Eurocontrola. No, in uh, moram povedati, da se kot redni letalski potnik zavedam, koliko ljudi vsak dan dela za to, da lahko mi varno letimo. Zato se vam zahvaljujem. Uh, no, um, spregovoril bi o zračnih uh, kontrolerjih v Franciji. Um, vsako poletje in vsak božič, oni stavkajo in zaradi tega prihaja do do moten v prometu, ampak dobro vem, da vi niste odgovorni za to. Potem govorili ste o uh, eh, na črtih letov, s katerimi se ukvarjajo predvsem strokovnjaki. Zanima me, ali se vam ne zdi, da bi morali tudi uporabniki biti obveščeni o možnih tveganjih, zato da bi se lahko odločili, ali se želijo sesti na to letalo ali ne. 90 odstotkov um, potnikov na MH17 sploh niso vedeli, da bodo prečkali tako nevarno območje. Tako da, dobro, razumem, gre za varnost, to niso nujno javne informacije, ampak sprašujem se, morda bi morali tudi potnike informirati o tem, če letijo nad takšnimi konfliktnimi območji. Eh, eh, eh, Gospod Peterle. Vesel sem, da imamo izmenjavo stališče z vami, gospod Brenner. Ne samo kot poslanec, ampak predvsem kot potnik, pa tudi kot eh, zasebni pilot. Mislim, da je enotno evropsko nebo odlična ideja. To je eden izmed glavnih eh, projektov, ki pa ni dobil toliko pozornosti kot eh, ostali projekti. Je pa ta projekt pomemben za prihodnost Evropske unije. Ne samo ko gre, torej, predvsem, ko gre za varnost. Ta projekt eh, enotno evropsko ne bo, pa zahteva strateški pristop. Samo tako bo projekt uspešen in dolgotrajen. Številne evropske sektorske strategije bi lahko združili v neko vseobsegajočo strategijo z močnim povdarkom na okolju in pa varnosti, seveda. Imam dve vprašanji za vas. Najprej me zanima vaša vizija glede tega, kako bo enotno evropsko nebo izgledalo čez deset let. kaj napovedujete? Eh, no, in pa drugo vprašanje. Eh, redno potujemo v Štrasbur, sedaj imamo tja tudi let. Eh, smo pa vedno soočeni z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 Zahvaljujem se vam za vse komentarje. E, dobro je, da razumemo, kako deluje Eurocontrol. Zato imam nekaj vprašanj v zvezi z varnostjo. Zanima me, ali tukaj obstajajo sinergije med različnimi organizacijami. prav tako me zanima, kako lahko zagotovimo varnost potnikov, ko letijo čez eh, konfliktno območje. Uh, uh, uh, Hvala lepa za vsa vprašanja. Odgovarjal bom po vrstnem redu. gospod Galer je govoril o iskanju letalskih rut eh, zunaj konfliktnih območij. In res je, da trenutno ni najbolj varno leteti čez Libijo. To je nasvet, ki so ga podali številne ljudi, države in ta nasvet upoštevajo tudi letalske družbe. Mi redno nadzorujemo vse letalske rute in vemo, kdo leti, kam in kako. Uh, no, uh, vsekakor letalskim družbam jasno sporočamo naše nasvete in moram reči, da letalske družbe v glavnem sledijo našim nasvetom, ne želijo tvegati, zato seveda danes let v Južno Afriko traja veliko dlje, saj se je treba izogniti konfliktom na v, zahodu Afrike. Potem eh, izmenjava podatkov in informacij. To je zelo občutljivo vprašanje in treba se ga lotiti korak za korakom. Z kraljevino Maroko smo podpisali celoviti sporazum in eh, pri tem smo se dogovorili, da bomo tja najprej poslali računovodsko ekipo in eh, preverili bomo, eh, kako daleč je Maroko oziroma v kolikšni meri so razviti njihovi nadzorni organi, v kolikšni meri upoštevajo oziroma so usklajeni z evropskimi standardi pripravili smo akcijski načrt glede tega, kakšno podporo potrebuje Maroko za to, da bi lahko uveljavili standarde enotnega evropskega neba. Tukaj tesno sodelujemo, eh, ogledali smo si sistem, ki ga uporabljajo in eh, dobro je, da so oni s pomočjo tega sporazuma odprli eh, sporazumu z. Evropsko unijo, gre za sporazum Euromed eh, na politični ravni in pa za nas je pa to bolj sporazum tehnične narave. Eh, tako da tukaj smo zadovoljni za napredkom in vedno bolj uveljavljamo standarde varnosti eh, enotnega evropskega neba. Ko gre za izmenjavo podatkov, pa bomo začeli z manjšimi podatki in podatkov, podatke glede, ra, eh, glede radarske slike bomo izmenjavali šele, ko bo Maroko imel za to vso potrebno tehnično opremo. Takšne podatke bomo potem uh, Maroku dali na razpolago, seveda podatke o prometu v Maroko, ne pa za promet, ki ne gre uh, v Maroko. Če nekdo gre eh, nekam drugam, potem eh, ni to nujno, da to v interesu Maroka. Če pa kdo vstopa v naš zračni prostor, je pa to seveda v našem interesu. No, Izrael ima prav gotovo zelo sofisticirano opremo. Prej gre za vprašanje zmogljivosti, zato želijo sodelovati z Evropsko unijo. Izrael ima eno veliko letališče v Tel Avivu, ki je okoljsko omejeno in pa geografsko omejeno. Ima dostop samo eh, preko sredozemlja, torej lahko leti samo preko sredozemlja, ne pa drugam in zato moramo eh, vsem letalom zagotoviti, da pridejo varno v in Izraela. In pa drugo vprašanje, vpliv Brexita na eurokontrol. No, Združeno kraljestvo je bilo v preteklosti vedno velik podpornik eurokontrola. Ustanovljeni smo bili 1961, moj predhodnik je bil Britanec, tako da to že nakazuje na to, kako pomemben je bil eurokontrol vedno za Veliko Britanijo. Kot eurokontrol ne predvidevamo nobenih sprememb eh, v politiki Združenega kraljestva do eurokontrola, Brexit po našem razumevanju ne zadeva druge, eh, ne zadeva nobenih drugih mednarodnih eh, sporazumov, pogodb, tako da vsekakor Eurocontrol eh, želi še naprej sodelovati za Združenim kraljestvom in obratno želimo še naprej spodbujati razvoj enotnega evropskega neba tudi v Združenem kraljestvu in tudi v številnih drugih državah nečlanicah. Eh, torej, eh, v Eurokontrolu imamo 28 držav članic, 13 nečlanic, no seveda se bo to z Brexitom sedaj spremenilo. Eh, ko gre za sodelovanje Združenih kraljestva v Eurokontrolu, pa tukaj ne predvidevamo nobenih večjih sprememb. Vprašanje stavk. Seveda je to zelo moteče. No, Evropska unija ne more posegati v delovno pravo držav članic, tudi ne eurokontrol, ampak eh, mi preučujemo vplive stavk, eh, torej dva ali tridnevnih tri stavk in eh, to že to že povzroča veliko finančno izgubo in pa veliko število eh, letov, ki so bili zaradi tega odpovedeni. Gre za zelo velik gospodarski vpliv, veliko potnikov obtiči nekje In zato smo že predložili vprašanje, ali ne bi bil morda potreben sporazum o minimalnih storitvah, ki jih je treba zagotoviti tudi v primeru stavke. Nekatere države že imajo takšno zakonodajo, druge spet ne. Eh, in eh, vsi ti sporazumi so seveda il, um, izolirani. Tako da sedaj preučujemo to možnost, kolikšni meri bi bil možen dogovor, da bi harmonizirali zakonodajo o zagotavljanju minimalnih eh, storitev v primeru stavke. Ne želimo posegati v delovno pravo, ampak ne moremo pa dovoljevati takšnih eh, gospodarskih posledic. Eh, torej, sedaj te zadeve spoh niso uravnotežene oziroma usklajene. Potem cilji glede točnosti, tudi eh, te cilje točnosti stavke popolnoma onemogočijo. Se pravi, naš cilj je bil eh, nič, manj kot nič cela pet eh, minute zamude na deset milijonov letov in stavke ta cilj že onemogočajo, tako da to tudi kaže na to, kako velik vpliv imajo stavke. Potem, ali naj eh, tudi potnike se zanimamo s podatki o tveganih. Eh, no, eh, zato se zauzema tudi IKO. Veliko smo se naučili iz nedavnih katastrof in seveda je treba potnike obveščati o nevarnostih, Eh, drugače naše organizacije spoh nimajo smisla. Ne vem pa, če je smiselno potnike oveščati o letalskih rutah, kajti te se lahko spremenijo tudi takrat, ko so potniki že na letalu. Eh, včasih so leti dolgi 10, 11, 12 ur in vmes se lahko situacija spremeni, tako da ne vem, če je smiselno, če potem potnik, ko je že na letalu, ve, potu, kje potuje letalo. Eh, tako ali tako 90 odstotkov letalskih družb kaže letalsko pot, tako da je potnik s tem seznanjen. No, ampak če bi tukaj bil, prišlo do sprememb, potem ne vem, eh, ali bi to potnike prej pomirilo ali prej uznemirilo. Tako da pomembne informacije moramo dati na razpolago uporabnikom, državam trenutno je ta postopek ustrezno urejen. Če bi naj eh, razkrili vse informacije javnosti potnikov, potem imate spet na drugi strani varnostni argument, kajti potem lahko uh, imajo dostop do teh podatkov tudi ljudje, ki jim uh, varnost vseh ni nujno v interesu. Potem še strateški pristop. Enotno evropsko ne bo in kako se bo to razvijalo. Uh, Eh, no, imamo eh, tudi okoljske cilje pri enotnem evropskem nebu. Vse mednarodne organizacije in države še bomo se stali v okviru IKO, razpravljali bomo o dekarbonizaciji in o tem, da bi imeli do leta 2020 eh, Eh, da torej ne bi imeli dodatnih izpustov CO2 do leta 2020. Ehm, agencija za varnost v letalstvu in pa tudi komisarka Bulc podpirata te naše cilje, eh, torej eh, gre za okoljske ukrepe, ampak seveda bi potrebovali še nekaj več in bolj podrobno zakonodajo o tem, vsaj za področje enotnega evropskega neba. Prav tako moramo upoštevati določena pravila in se naučiti, eh, določena priporočila in se naučiti lekcij iz preteklosti. Eh, no, eh, vse vas vabim, da nas tudi obiščete kdaj v Harenu v Eurokontrolu. Z veseljem bi vam pokazali naše Eh, operacijske sobe, kjer zbiramo vse te podatke in z veseljem vam bomo razložili, kako te podatke zbiramo. Eurocontrol ima mandat, da razvija tehnologije, ki so eh, združljive z eh, vsemi različnimi nacionalnimi sistemi, To se torej premika, ampak se premika počasi. To ima opraviti z eh, investicijskimi načrti, eh, tudi ATM oprema je načeloma draga in eh, tukaj gre za investicije za dobo 20 do 25 let, tako da to pomeni, da, se, da opreme ne moremo zamenjati čez noč vendar pa prihaja iz Cezarja nova tehnologija in na to smo kot evropejci lahko ponosni. Imamo tehnologije, ki je nihče drug nima. Eh, govorim o tehnologijah, ki temelijo na podatkih, recimo tehnologija Remote Tower, to je usmerjeno v prihodnost in eh, Evropa bo prav gotovo dobro prodala te tehnologije, če pa jih želimo dobro prodati, pa jih moramo najprej uporabiti tudi v Evropi za zagotavljanje usklajenega in gladko tekočega zračnega prometa. Oprostite, eno točko sem pozabil, sodelovanje z drugimi evropskimi telesi. Imamo dogovor na visoki ravni z eh, Evropsko unijo, ta opisuje naš, eh, naše sodelovanje. Mi smo predsisko-tehnična organizacija, tesno sodelujemo z EASO, no ampak tudi pri pregledu EASA e se bomo morali osredotočiti na razdelitev vlog. EASA je regulativno telo za letalstvo in varnost, e, mi smo pa pan evropski operater, e, torej imamo več držav člani, smo operativna organizacija. Ne bomo, torej mi se spremenili v regulativni organ in eh, enako se EASA ne bo eh, spremenila v operativno organizacijo, zato da bomo tukaj ohranili jasno razmejitev odgovornosti. Naše sodelovanje z EASO pa je zelo plodno, zelo konstruktivno, eh, tako da smo se tem lahko zadovoljni. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Brenerju, da je odgovoril podrobno na vsa vprašanja. Bueno, pasamos al último punto. Tako sedaj pa zadnja točka na dnevnem redu. V resoluciji iz 2001 je parlament eh, predvidel možnost razširitev določb iz eh, sporazuma za partnerstvo sodelovanje EU Uzbekistan na področju dvostranske trgovine z tekstilom, ampak samo pod, eh, pod pogojem, da bi izkoreninili otroško delo in pa izkoriščanja v industriji bombaža v Uzbekistanu. E, sedaj bomo slišali prvo predstavitev mnenja v INTA bodo e, o razširitvih, o razširitvi določb govorili e, glasovali v začetku novembra. Naša poročevalka je gospa Lunaček. Yeah. Ja. Hvala, govorila bom angliško. Lepo pozdravljeni, kolegi. Pozdravljeni v odboru. Kakor veste, smo kakor veste, leta dva tisoč enajst nismo podprli podaljšanja sporazuma zaradi poročil o prisilnem delu in otroškem delu. Um, to smo ponovili tudi v našem stališču o, o srednji azijski strategiji leta 2016. Rekli smo, da ne bomo podaljšali sporazuma, če e, Uzbekistan ne bo izkoreninil prisilnega dela in pa otroškega dela na nacionalni pa lokalni ravni. No, e, zaradi nestrinjanja parlamenta so se podobno odločile tudi druge institucije, Mednarodna organizacija dela, Svetovna banka, druge evropske institucije. Začeli so se pogajati z vlado v Uzbekistanu, zato da bi na tem področju dosegli napredek, treba je um, z, izboljšati situacijo, ko gre za otroško delo in pa prisilno delo. Ko gre za otroško delo, je bil dosežen velik napredek otroško delo je danes dojeto kot nekaj družbeno nespremljivega, neodgovornega, no čeprav nekaj primerov tam še vedno obstaja. E, na predstavitvi prejšnji teden so podobno povedali tudi predstavniki organizacije dela. Ko gre za prisilno delo, je pa bilo sicer nekaj izboljšav, ampak po mojem mnenju in pa mnenju drugih predstavnikov ILO, no naj povem, da mednarodni predstavniki mednarodnih organizacij ne morejo dejansko nadzorovati žetev v Uzbekistanu, ampak slišali smo poročila o tem, da se je žetev začela 10. septembra in da. Um, so bili opaženi primeri prisilnega dela. Uradniki, tudi zdravstveno osebje je bilo prisiljeno v to, da sodelujejo v žetvi, prav tako so morali že prej pomagati, eh, tako da če tega ne bi naredili, bi morali plačati kazen. Ehm, situacija torej še vedno ni dobra, prisilno delo ni bilo izkoreninjeno in zato odboru za zunanje zadeve predlagam, da ne podaljšamo sporazuma, dokler ne bomo dobili poročila o žetvah, ki se bodo začele sedaj septembra eh, in predstavniki INTA so rekli, da bodo končali svoje poročilo. Eh, no, poročila bi naj bila pripravljena nekje decembra, Tukaj pa je pomembna še druga točka. Umrl je eh, predsednik Karimov samo pred nekaj dnevi, zato ne vemo, kako se bo razvijala politična situacija v Uzbekistanu. In uh, to je pravi trenutek, ko lahko kot Evropski parlament uh, izvedemo določen pritisk Eh, sporozum o partnerstvu in sodelovanju pomeni tudi napredek na področju človekovih pravic. Verjetno se spomnite masakra iz leta 2005, ko, so, eh, ko je vojska streljala na skupino protestnikov. Takrat smo sprejeli sankcije proti uzbekistanski vladi. 2008 so se potem odnosi izboljšali in leta 2009 je Eh, Evropska unija odpovedala eh, embargo na orožje in takrat so nas nevladne organizacije kritizirale, kaj ti v Uzbekistanu pravzaprav ni bilo izboljšave. Tako da sedaj je situacija kočljiva, ne vemo, kdo bo naslednji predsednik, morda pa to trenutni predsednik vlade. Eh, vsekakor pa se mi zdi dobra strategija, da sedaj ne podamo naše privolitve, da počakamo na poročilo in da tudi zahtevamo, da se mora. Če, um, da se, moraje, eh, da se morajo razmere človekovih pravic izboljšati. V 82. členu jasno zapisano, da od partnerjev zahtevamo spoštovanje demokracije in človekovih pravic in v Uzbekistanu jasno temu ni zadovoljeno. Trenutni premije Kazmojove, ki bi lahko nam domestil predsednika Karimova, eh, je med tistimi, ki so odgovorni za kmetijstvo in on je bil eh, tisti, ki je um, uvedel kvote za zbiranje bombaža lokalnim vladam in zahteva, da te kvote spoštujejo. Torej, zaradi um, um, tega, ker bo mednarodna organizacija dela poročilo pripravila šele uh, konec uh, letošnjega leta ali na začetku eh, naslednjega leta. Ali, in pa zato, ker uh, je Uzbekistan v tranzicijskem procesu, bi morali trenutno. Um, odreči našo privolitev, jo odložiti na naslednji čas, na, za, na kasnejši čas. Naslednji teden bomo imeli tudi sestanek poročevalcev v Senci in takrat se bomo dokončno govorili, dogovorili o tem. You, Since... E- Hvala. Edward Kogan, ki je poročevalec v Senci, za JLS e me je prosil, da preberem njegovo izjavo. Engažma v osrednji Aziji je zelo pomemben in pomembno je, da pristopimo v vsaki posamični državi. Pripričan sem, da je sodelovanje z Uzbekistanom pot naprej. Tudi uh, spremljevalci iz MOD uh, eh, pravijo, da lahko spet odpremo ta dosje. Prišlo je do napredka na področju otroškega dela. Uh, Drugič, Uzbekistan ni podpisnik pogodbe z STO, zato potrebujemo eh, pogodbene, eh, pogodbene razmerja eh, s to državo, tudi v okviru industrije. In odgovorn odbor je odbor INTA, mislim, da moramo čim prej glasovati o tem. Želeli bi glasovati na plenarnem zasedanju decembra. Slišal sem, kakšni so argumenti gospe Lunaček. In eh, naj odgovorim, da gospod Kukr meni, da AFET ni vodilni odbor v zvezi s tem vprašanjem, zato bi bilo treba upoštevati mnenje odbora INTA in z njim se popolnoma strinjam. Merci. Uh, donc effectivement, je suis uh, rapporteur. Najlepša hvala. Jaz sem poročevalka za uh, to poročilo v odboru INTA. Eh, mislim, eh, da se bomo mogoče morali vrniti eh, še k odnosom Evropske unije z Uzbekistanom. To je tema, ki jo že kar nekaj časa poznamo. Imamo partnersko sodelovanje z Uzbekistanom mm, in argument eh, ki ga je navedla gospa Lunaček, je argument, ki postavlja pod vprašaj celotno eh, partnerstvo z Uzbekistanom. Za uh, Evropsko unijo mislim, da bi bilo nevarno, da prekinemo to dinamiko z Uzbekistanom, kajti uh, To eh, je eh, ena izmed redkih držav v tej regiji, ki je bila tako zelo odprta. Čeprav lahko eh, kritiziramo stanje človekovih pravic v Uzbekistanu, je to ena izmed držav, ki sodeluje z parlamentom, z Evropsko unijo. Torej, Uzbekistan eh, je eh, pripravljen eh, sodelovati in če bi jim sedaj posredovali tako negativno sporočilo, to ne bi bilo prav. Vendar pa bi v odboru hotela in ta prosila, da dodamo k sporazumu, eh, resolucijo, eh, ki bo govorila o situaciji v Uzbekistanu in ki bo omogočila tudi posredovanje informacij v Uzbekistanu glede tega, kaj pričakujemo od tega sporazuma, od tega sodelovanja v prihodnosti. Situacija ni idealna, seveda je dejala gospa Lunaček in s tem se povsem strinjam in mislim, da vse organizacije človekovih pravic, ki so eh, prisotne eh, v Uzbekistanu, to tudi povdarjajo. Vendar pa mislim, da moramo biti zelo, zelo eh, pozorni pri sporočilih, ki jih pošiljamo iz Evropske unije. Kajti situacija se izboljšuje. v odboru in da smo sodelovali z številnimi sogovorniki. Eh, sestali smo se eh, z sindikati v Uzbekistanu, eh, govorili smo o otroškem delu, o prisilnem delu in tako naprej. Sestali smo se s prevladniki, nevla, predstavniki nevladnih organizacij, vla, predstavniki vlade in tako naprej. Imeli smo tudi delovno skupino pri In pri zadnji, in tej zadnji delovni skupini smo ugotovili, da je prišlo do velikega napredka. E, trenutno je sezona e, obiranja e, bombaža in mislim, da je razvoj pozitiven in da moramo v tej smeri tudi naprej razvijati odnose z Uzbekistanom. Seveda potrebujemo politično sporočilo. Uzbekistan v prihodnih eh, tednih, vendar pa eh, naše sporočilo ne sme biti preveč eh, negativno, biti moramo odprti. predvsem zaradi eh, morebitnih prihodnih političnih sprememb v Uzbekistanu. Seveda bomo upoštevali eh, to mnenje, eh, ko bomo govorili o ratifikaciji sporazuma za bombaž. Eh, do konca leta naj bi ta sporazum sprejeli na plenarnem zasedanju. Mislim, da moramo dobro utemeliti naše stališče. Seveda pa je pomembno tudi spoštovanje človekovih pravic v tej državi.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 Nekateri ljudje menijo, da bi vseeno morali tvegati, drugi menijo, da bi morali biti bolj strogi. Imamo torej dve strani razprave. Prisluhnil sem gospe Lunaček. Njeno mnenje je, da ne podpremo tega sporazuma. ne bi bilo dobro, da bi državljani menili, da smo premehki uh, v zvezi s takšnimi kršitvami, kot je otroško delo ali prisilno delo. Spoštovani odbor, lahko nekaj povem? Uh, no, želela sem samo še enkrat uh, besedo na koncu. Na koncu imam vedno besedo jaz, zato sem hotela jaz sama nekaj prepovedati. No, bom jaz še enkrat prepovedal, da slišiš, kakšen je moj predlog. Inter, hat, is a... Inter je vodilni odbor. Slišali smo, kakšno je stališče Inter. Če pravilno ocenjujem, gre ta predlog v smeri, da v sporozum za partnerstvo in sodelovanje vključimo tudi trgovino s tekstilom. To pa je treba narediti na ustrezen način. In ta bi želela še eno resolucijo, v kateri bi izrazili svoje kritično mnenje v zvezi s človekovimi pravicami v Uzbekistanu. Mislim, da je to razumen predlog, zato bi sam predlagal, da se držimo časovnice, ki jo je predvidel odbor INTA. Ta teden bi morali potem čim prej predlagati predloge za mnenje do 26. septembra ob šestih bi morali predložiti predloge sprememb, da se potem lahko začne ustrezen postopek. No, do takrat pa bi tudi pripravili stališče odbora AFET, eh, ki bo spremljivo. Gospa Lunaček, še enkrat hvala za ta predlog prisluhnila sem ELS-u, pa poročevalki iz INTE, iz SND. Vem, kako je bilo odločeno v odboru INTA, ampak kakorkoli že, želela sem povedati, kar sem povedala prej, Marija Rena, naj bom jasna, ne želim blokirati eh, soglasja. Pravzaprav bi ga želela dati, ampak predlagala sem, da bi morda počakali kakšen mesec, da dobimo poročilo MOD, recimo decembra, potem pa gremo naprej. Vem, kakšna je odločitev odbora INTA. Cenim, da je odbor INTA sprejel dejstvo, da bi lahko imeli resolucijo, to je pomembno, tudi tam lahko povemo svoje stališče. Slišala sem tudi, kaj je rekel predsednik, no, če bodo šle stvari v to smer, verjetno bodo šle. Bi vseeno želela sestanek poročevalcev v senci naslednji teden. No, na koncu seveda bom tudi sama podprla to soglasje, ampak e, želela bi sestanek še naslednji teden. Politično gledano pa bi rekla, da je soglasje pomembno. Hkrati pa moramo vključiti tudi to točko, ki se nanaša na človekove pravice in pa na demokracijo. Zlasti, če upoštevamo, da je predsednik ravno umrl in da je v Uzbekistanu trenutno politični vakum in ne vemo, kdo ga bo vodil v prihodnje. Eh, o tem se bomo naprej pogovarjali na sestanku naslednji teden. Torej, 26. september. Do takrat imate veliko časa, da pripravite svoje predloge. Pomembni so zlasti člani eh, političnih skupin, ki imajo večino. Treba se držati časovnice zaenkrat bi se držal predlaganega, če bodo kakršne koli spremembe naslednji teden, eh, bomo videli, kako naprej. Trenutno pa predlagam, da se držimo časovnice, ki sem jo predlagal. Potem pa bomo videli, kako se bo razvijala razprava. Seveda pa je tudi odbor in ta eh, potem odgovoren za to, da se vse naredi tako, kot je ustrezno. Se strinjate? Hvala lepa. No, zdaj bi bo še zaključil. Veliko veselje mi je, da imamo med seboj Nadja Savčenko. Uh, Imeli bomo dvostranski sestanek z njo. Veseli smo, da je z nami svobodna in zdrava. In eh, še enkrat bi ponovil nikoli več vsega. Eh, ne gladovne stavke. Ona bi rada zahvalila vsem tistim poslancem, ki se, so se borili za njeno uh, svobodo. Izvolite beseda za par minut. I'm really grateful for you. Every your hvala lepa, zahvaljujem se za vso podporo. Vsako pismo, vsaka resolucija je bila majhen korak k moji osvoboditvi. Pokazali ste, da je življenje posameznika zelo pomembno. Prepričana sem in zaupam vam, Evropska unija je kraj, kjer se ščitijo človekove pravice in pa tudi osebne pravice vsakega posameznika. Hvala lepa. Hvala lepa za te besede. Podpiramo jih v prihodnje, ko bo šlo za Ukrajino. Se bomo borili za nedotakljivost ukrajinskega ozemlja, za človekove pravice. Delali bomo v smeri konca vojne, v smeri suverenosti naroda. Tako kot smo to počeli doslej, upamo, da bo Ukrajina tudi zbrala vse moči, ki so potrebne za eh, reforme, za verodostojnost demokracije, za tržno gospodarstvo, za pravni sistem, za boj proti korupciji in tako naprej. Na ta način eh, bomo močnejši skupaj v boju proti ruski agresiji, kot smo jo doživeli. Hvala lepa in vse dobro tudi vam osebno. Zasedanje je končano.